ploska in eh, tako pričakujemo jutrišnje glasovanje o tem vprašanju. Sedaj pa k naslednji točki na dnevnem redu in sicer imamo na dnevnem redu poročilo gospoda Karasa o Bazlu 2 ter um, o kapitalskih zahtevah. Izvolite, gospod Karas. In dobrodošli, gospod komisar. Ja, komisar, meni, Spoštovani komisar, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, Evropski parlament s tem poročilom o Bazlu 3 jasno izraža stališče o posvetovanjih Bazelskega odbora. Prav tako naslavljamo oziroma opozarjamo Evropo na odprta vprašanja in pozivamo komisijo, da naj predloži predlog za novo uredbo. Um, Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci ta, to poročilo je bilo podprto s 38 glasovi proti nič. Eh, sem vseeno kot poročevalec uložil šest predlogov sprememb, pri čemer se tri nastavlja, eh, na, navezujejo na posodobitev na podlagi posvetovanih bazelskega odbora drugi pa se navezujejo na likvidnostne standarde. Mislim, da ni smiselno, da bi po letu 2013 avtomatično um, kazalnik finančnega vzvoda unesli v nove sisteme, ampak da potrebujemo najprej ustrezne preglede. Prav tako tudi pri likvidnostnih standardih obstajajo nekatera odprta vprašanja. Uh, s katerimi se moramo ukvarjati za to, da bomo lahko se skupaj posodobili. Nekoliko me čudi, gospe in gospodje, ko poslušam nove države članice v bazelskem eh, odboru. One ocenjujejo postopek kot nekaj zaključenega, čeprav ni enakega izhodišča med eh, gospodarsko strukturo ZDA in pa bančno strukturo v Evropski uniji in prav tako ni enakega izhodišča za naložbeno bančništvo in pa uh, privatno bančništvo. In istočasno tudi nimamo jasne definicije likvidnosti. Gospe in gospodje, seveda je kriza pokazala, da potrebujemo spremembo okvirja in eh, zato je pomembno, da se s tem ukvarjamo ter da predložimo predloge. Vendar pa je kriza pokazala tudi to, da je to bila likvidnostna kriza in pa ne kriza kapitala, da potrebujemo večje kapitalske rezerve. Eh, videli smo naprimer, kaj se je zgodilo z banko Lehman Brothers. Eh, z našega vidika obstaja pet eh, odprtih vprašanj. Prvič, ni nobene študije učinka, ki bi sedanje številke povezala z rastjo in pa zaposlovanjem v Evropski uniji. Prosim, da bi komisija čimprej predložila to vrstno študijo. Druga točka. Nimamo nobenih eh, kumulativnih učinkov vseh pravil, o katerih se trenutno posvetujemo. Tukaj govorim o Basel 3, o um, zavarovanju vložkov, o davku na transakcije in tako naprej. Ni nobenega enakega izhodišča med uh, EU in pa ZDA, ko gre naprimer. Uh, za pravne eh, predpise in tako naprej. Prav tako nimamo enakih eh, definicij kapitala med eh, investicijskimi in pa, in pa maloprodajnimi bankami. Prav tako nimamo jasne ideje o vlogi bonitetnih agencij po tem, kar je bilo sprejeto v Ameriki. Vse to je potrebno razjasniti, preden bo komisija predložila direktivo, In eh, prav tako ne sme G20 vsega zaključiti, eh, ne še preden se vse skupaj odloči, mora biti ustrezna pojasnitev predložena tudi bazelskemu odboru in mi bomo pri tem ostali vključeni. Hvala, gospod Brnje, v imenu komisije ima besedo. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod poročevalec, spoštovani poslanke in poslanci. Le nekaj dni potem, ko se je sestavil bazalski odbor, je za me zelo pozitiven signal ta, da se parlament izreka v prid spremembam bančnega sistema v Evropi. In zato se zahvaljujem poročevalcu Karasu in članom odbora Ekon za zauzetost pri tem delu. Izpostavili ste nekaj kritičnih točk ki jih bomo gotovo zelo natančno proučili, preden bomo sprejeli naš predlog direktive o <clears throat> kapitalu in kapitalskih zahtevah. E, seveda je zelo pozitivno, da ste izpostavili evropske probleme položaj evropskih bank gotovo ni enak položaju bank drugot po svetu. In tudi to, da ste izpostavili potrebo po ohranjanju konkurenčnosti eh, na mednarodnem trgu. To je gotovo predpogoj, da bomo zagotovili stabilnejši in trdnejši bančni sistem, vendar pa to tudi ne bo dovolj. Zato, gospe in gospodje poslanci, dobro veste, potrebovali bomo bolj strogi nadzor, bolj okrepljeno upravljanje, boljši okvir za špekulativne transakcije in za upravljanje eh, v kriznih eh, trenutkih v bančnem sektorju. Tako, to so pomembne točke in zato se zahvaljujem za to vašo podporo pregledu sedanje uh, sedanjih mehanizmov in lahko vam zagotovim, da komisija dela na tem, dela resno na tem in da vam bo lahko še pred pomladjo predstavila cel skupek besedil, ki jih moramo pripraviti za to, da bomo uresničili proporočila skupine G20. In, uh, tako kot smo to že storili pred nekaj dnevi v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti in bomo v kratkem tudi storili v zvezi z orodji za upravljanje bank in bančnega sektorja v kriznih obdobjih. Sedaj pa še nekaj v zvezi s eh, problematičnimi vprašanji, ki jih je izpostavil gospod Karas in sicer. Um, v zvezi s špekulativnimi transakcijami in v zvezi s kapitalom boljše kakovosti, e, s čimer se ukvarja bazelski odbor. Ukvarja se s temi specifičnimi bankami, ki igrajo posebno vlogo, v katerih pa delujejo strokovnjaki iz držav članic, zato da bodo lahko pripomogli k dobremu uresničevanju nove evropske zakonodaje. In na to, kar zadeva standarde likvidnosti in liquidity buffer, se komisija um, zaveda, da Eh, bomo morali upoštevati posebno situacijo na Danskem in v Avstriji. In ravno zaradi tega se v zvezi z tem vprašanjem še nismo uspeli dogovoriti. Imamo pridržke v zvezi s tem in naše službe bodo s partnerji v bazelskem odboru še naprej sodelovali pri eh, reševanju teh vprašanj in kritja kapitala. Potem kazalnik finančnega vzvoda Eh, ki, je, ki, ki je bil izpostavljen v sklepih G20. To bo vključeno v drugi stebr v obdobju spremljanja, zato da bomo lahko zagotovili prehod na prvi stebr. Ta prehod ne bo avtomatičen in uh, vključili bomo revizijsko klauzulo v naš predlog za CRD4. Uh, Pa še nekaj besed o uresničevanju bazelskega sporazuma v Evropski uniji. Finančna kriza je pretresla cel svet in pokazala, da pravila, ki so bila postavljena na globalni ravni, niso bila prilagojena dejanski situaciji. In eh, zato bodo tudi predstavniki bank in odgovorni v bančnem sektorju znotraj bazalskega odbora veliko prispevali k pripravi nove regulative. In to je gotovo zelo pomemben korak v smeri okrepitve pravil igre. Ta nov bazelski dogovor bo tudi v mednarodnem prostoru prispeval k skupnim pravilom za bančni sektor in to je izredno pomembno. Zato potrebujemo uravnotežene predloge, podjetja se bodo morala določeni čas prilagajati novim standardom in novim zahtevam in po našem mnenju to prilagajanje bančnega sektorja ne bo negativno vplivalo na gospodarsko rast. Spoštovane gospe in gospodje, naše službe so v bazilskem odboru zelo trdo delale. In zato upam, da bodo predsedniki držav in vlad na prihodnjem vrhu v Seulu meseca novembra odobrili ta bazelski dogovor. Vendar pa bo to šele začetek. Potrebovali bomo še bolj poglobljene vsebinske reforme za določitev pravil igre v finančnem sektorju na mednarodni ravni. In tudi mi tem pravilom ne bomo ubežali. Pri tem se bomo seveda zauzemali tudi za upoštevanje specifičnosti Evropske unije. Zato tudi potrebujemo mikro in makro analizo bazelskega dogovora in o tem vas bomo seveda, tako kot je to m, mm, željo izrazil gospod Karas, tudi obveščali. In gotovo. Eh, bo 1. januar 2014, ko naj bi začele veljati te um, nove um, določbe, um, dovolj daleč, da se bomo imeli vsi um, čas na to pripraviti in da se bo lahko začelo izvajati to reformo, ki je ena od bistvenih reform finančnega sektorja, zlasti po tem kriznem obdobju, ki smo mu bili kriča, priča. Tudi drugi v svetu in ne samo Združene države Amerike bodo morali te reforme uh, pravočasno in pravilno uvajati v svoje sisteme. In o tem bom tudi govoril z našimi ameriškimi partnerji konec tega meseca ob svojem obisku v Združenih državah. Zato se še enkrat zahvaljujem za to, kako resno se je Evropski parlament lotil tega vprašanja, sam pa se osebno zauzemam eh, in zavezujem, da bomo eh, parlament in pristojni odbor o tem sproti obveščali. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa v imenu političnih skupin dobi najprej besedo gospod Gozes za skupino EPP dve minuti. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, najprej bi želel zelo nakratko pozdraviti odlično upravljeno delo našega poročevalca gospoda Karasa. Bil sem namreč med tistimi, ki smo se zauzemali za poročilo na lastno pobudo, ki bi ga pripravili še preden bo komisija pripravila svoj predlog mehanizma za eh, reformo bazelskega sporazuma. In Eh, poročilo gospoda Karasa je s prstom pokazala na par ključnih točk, ki ste jih tudi vi omenili, gospod komisar. In zato lahko povem, da se strinjam z elementi, ki ste jih v zvezi s tem vi dodali k razpravi. Vaša odločnost je prispevala k temu, da bo ta zakonodaja učinkovita in pragmatična in tudi k temu, da na mednarodni ravni ne bo povzročala izkrivljanja konkurence. Ugotavljam pa tudi v zvezi s tem vprašanjem, da Eh, je pogosto zelo velik razkorak med realnostjo in med tem, k čemur se zavezujemo. To ugotavljamo tudi v državah, ki niso članice Evropske unije, zlasti v Združenih državah Amerike, ki želijo stalno uh, Eh, spremljati in ocenjevati delo, ki ga mi opravljamo, medtem ko sami ne uresničujejo mehanizmov in zahtev, ki bi jih morali. In kar zadeva bazel, je bistvenega pomena to, da se evropska podjetja obravnavajo na isti način kot ameriška in da ne bodo dodatno penalizirala. V Združenih državah Amerike je malo bank, uh, takih, ki dosledno upoštevajo bazelski sporazum in eh, ne bi želeli, da bi določbe, ki so bile sprejete junija meseca za regulativo ameriškega trga, takšne, da bi z pravnega vidika predstavljale bazo, eh, tako podlago, to si upam reči, podlago, ki bi omogočila, da se te določbe upoštevajo, morajo upoštevati samo izven držav, eh, Združenih držav Amerike. Tako da to ne sme biti eh, nekaj, kar bo dodatno penaliziralo francoske in druge evropske banke. Ravno obratno, eh, ne smemo s tem dodatno financirati transa mednarodnih transakcij, ampak moramo dati našim bankam možnost, da bodo na tem trgu lahko pravilno sodelovale. Hvala. Hvala lepa. Naj, najprej ugotovim naslednje. Bazelski odbor je nek uh, eh, krok bolj ali manj pametnih uh, bančnikov ter nadzornikov. Ni pa to nek svet modrcev, ki bi bil nezmotljiv in še manj je to nek zakon. Uh, Zakonodajalec sedi tukaj, gospod komisar, to ste vi, vsi to vemo in mi vsi vemo, da vi to veste. In ta zakonodajalec bo preučil to, kar bo predloženo na mizo in bo gotovil, ali je to smiselno. Seveda si želimo, da bi kapitalske predpise zaustrili. Uh, eh, kaj drugega pa si lahko želimo eh, v tej krizi. 20 do 30 odstotkov BDP-ja je bilo porabljenega za injekcije bankam in seveda sedaj ljudje pričakujejo, da bomo imeli dostojna bančniška pravila, zato da se ne bomo ponovno znašli v takšni krizi. Seveda želimo, da bi imeli proticiklične elemente pri teh eh, bančniških pravilih, proticiklične elemente, kakor eh, jih imajo že leta v Španiji. E, tam so se najprej proti njim upirali, ampak danes je Španija v boljšem, sistemu, e, v boljšem položaju, zato ker so ta pravila okrepila njihov bančniški sistem. Ampak ostajajo odprta centralna vprašanja. Pročevalcu Karasu sem hvaležen, da je izpostavil ta centralna vprašanja v svojem poročilu na lastno pobudo in to poročilo lahko eh, v celoti podpremo. Prvič, dejstvo je, da potrebujemo študijo učinka in to kompleksno študijo učinka, ki bo jasno pokazala, kakšni so učinki na finančni sektor v vseh podrobnostih, In pa zlasti, kakšni so učinki na realno gospodarstvo, ter eh, ko gre za vprašanje, kako je za posojili za majhna in srednje velika podjetja. Drugič, varnost za to, da bodo dogovori tokrat spoštovani na drugačen način in da se bodo tudi povsod izvajali. To, ta zagotovila želimo imeti, pred bomo sprejeli zakonodajo, sicer bo prišlo do nove asimetrije. In tretjič, ne sme obstajati diskriminacija pravnih eh, predpisov. Tisti, ki se v večplastnost tisti, ki so se izkazali v tej večplastnosti finančnega, eh, teh finančnih pretresov, to so tisti, ki so še vedno upoštevali svoje stranke in ki niso presegali tvegan, teh bank ne smemo kaznovati. In eh, to trenutni predlog ne zagotavlja, zato smo mnenja, da bi morali ta predlog nekoliko izboljšati in da bi morali razmisliti o praktičnih ukrepih. Javno bančništvo je zelo uredno, če je razumno. In uh, v bistvu bi se morali vprašati, kako želimo razvijati vse skupaj v prihodnosti, uh, kako lahko uveljavimo predpise. Eh, to, kar je povedal bazelski odbor, ne sme biti zadnje in to ni zadnja točka, ki jo bomo mi sprejeli. Kapitalske instrumente je potrebno meriti glede na to, ali so enakovredni, ali jamčijo kakovost, ali predvidevajo absorpcije izgub, ali so uh, plačljivi, kakor je to zapisal tudi poročevalec v svojem poročilu. To je razumno osnovno stališče, želimo odpraviti finančne vzvode, želimo, da bi eh, profili tveganja bili ustrezno utemeljeni. Eh, glede na vse to bomo omerili vaš predlog, gospod komisar, in upamo na kar najboljše sodelovanje z eh, Evropskim parlamentom. Sharon Bowles. Komisar, ko smo volili o nadzoru, smo rekli, da je naša zakonodaja kot švicarski sil, sir, da obstajajo pravne vrzeli. Potem so prejšnje, prejšnji teden se zbrali bančniki in razpravljali o Baslu 3 in vsi so govorili o nacionalni fleksibilnosti, o nacionalnih pravilih, s, torej skratka o nacionalnem takoj ko bo dogovorjen okvir za harmonizacijo in pa stabilnost Eh, se že začne iskati neke nove vrzeli in lukne. In tukaj ni nič drugače. Tega sem naveličena, zakaj mora biti Evropa poslušna bazlo. To ni to, kar smo mi namen, nameravali za to nadzorno strukturo. To ni to, kar bi naj bilo doseženo z bazlom 3. Eh, dejstva so jasna, G20 je bil jasen, banke morajo biti sposobne se opreti oziroma vzdržati v takšni krizi, kakšni smo pričaš sedaj. In kapital je tukaj ključnega pomena. Ne zatiskam si Eh, ne zatiskam si oči pred problemi realnega gospodarstva. Eh, ne, želim si makroekonomskih analiz in pa kumulativnih, kumulativnih eh, analiz celotne finančne regulacije, ki sta jo vi in pa, gospo, in pa komisar Ren obljubila. Bankam pa pravimo, da ne moremo poslušati njihov prispevkov, ko eh, še vedno skriva določene tajnosti, ko skriva svoje premoženje in tako naprej. komisar, likvidnostna merila še niso bila popolnoma rešena in uh, bojim se, da bo vse skupaj postalo še bolj perverzno. Uh, se se veča javni dolg in uh, zatekamo se k nekakšnim kratkoročnim inštrumentom. Tukaj moramo biti previdni, moramo razmišljati in ne smemo duplici, duplicirati ukrepov v vsaki zakonodaji, ker to ne bo primerno in ker bi to uničilo investicijo v. Uh, Eh, realno gospodarstvo in pa nepremičnine. Hvala. Sedaj pa za minuto in pol gospod Lamberts. Torej, Bazel 2 mora biti podlaga za delo in to ne more določati nekega maksimalnega perimetra, ki si ga bo Evropska unija določila. Nekateri pravijo pozor, če boste šli dlje od Bazla, pozor za konkurenčnost naših bank na mednarodnem prizorišču, tem je treba odgovoriti, poslušajte, najprej moramo skrbeti za preživetje našega gospodarstva in če potrebujemo za to bolj stroga pravila, pa jih imejmo. In ko govorimo o bolj strogih pravilih igre, moramo še enkrat povedati, da Združene države Amerike ne morejo igrati eh, samotnega viteza takrat, kadar jim to paše in kjer jim to paše. In drugič, vsako prehodno obdobje je treba časovno omejiti in osemletno obdobje, ki si ga tukaj zastavljamo, je po našem mnenju predolgo in poleg tega imamo tukaj zelo stroge pogoje za razdeljevanje dividend in bonusov. In po našem mnenju bi dejansko bilo nedopustno, da bi banke jutri zaradi težav, pri um, ohranjanju kapitala zaradi novih pravil ne upoštevale teh omejitev, ki si jih bazalski odbor zastavlja. In sedaj sporočilo bankam. Banke se pritožujejo, zato ker ne morejo več ustvarjati takšnih marš, kot so jih lahko v zlatih letih. In jim je treba povedati, da vsi tisti, ki delajo v realni ekonomiji in v industriji, pa se morajo zadovoljiti z letnimi maržami v višini 2, 3, 4 odstotkov. In to ni nič sramotnega. In zato bo dejansko treba zagotoviti, da se to praznovanje enkrat konča. Hvala. Sedaj pa dobi gospa Ford besedo za dve minuti. Hvala. Zahtevam se, da krize ni konec in da potrebujemo posajila v gospodarstvu. Ampak prejšnji teden smo videli na Irskem, da še vedno davkoplačevalci rešujejo banke. Ne smemo tega še naprej dovoljevati. Potrebujemo takšne banke, ki bodo pripravljene na tveganja, ampak bodo imeli tudi ustrezne uh, likvidnost in pa kapital, da bodo pokrile ta tveganja, ko bodo, stva, ko bodo stvari šle narobe. Uh, To je zelo kompleksno delo, zato se zahvaljujem gospodu Karasu. Jasno je uh, iz števila predlogov sprememb, da si poslanci želijo pogledati podrobnosti in pa kakšen učinek ima ta hiša. In enako velja za uh, izvedene finančne inštrumente. Eh, torej potrebujemo analizo učinka za Bazel, eh, ta je bila izvedena, ampak je v takšni zaupnosti, da je mi ne moremo videti, zato morajo banke to končno objaviti. In ko bomo dosegli mednarodne sporazume, moramo zagotoviti, da se bo ta izvaja, izvajal tudi globalno, ne samo tukaj in pa na Wall Streetu. Veliko je. Eh, tudi, ko govorimo naprimer o 24 klauzeli, o 40 klauzeli, 4 43. Vse to, z vsem tem bi se moral uh, ogled, ukvarjati Bazel. Banke se med seboj uh, podpirajo. Uh, In mislim, da bi tudi mi morali tukaj imeti določen vpliv. Tretjič, prav tako smo se uh, dogovorili, da bomo imeli prehod na zavezujoč kazalnik finančnega vzvoda in od tega se, da, se danes smemo umakniti. Mislim, da če imamo dobre lokalne prakse, bi morale s temi nadaljevati, ampak te morajo biti za zgled javnosti in ne smejo biti unešeni kot izjeme skozi zadnja vrata, sicer bo trg predvideval, da je to nekakšen prekrit način za spodbujanje slabih praks in ne dobrih praks. Hvala, sedaj pa dobijo besedo še drugi govorniki, gospa Lulink, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sama bi se želela najprej zahvaliti gospodu poročevalcu odporju Karasu za odlično upravljeno delo in popolnoma ga podpiram pri njegovem pristopu k tej zapleteni problematiki. Uh, Vseeno pa uh, se mi zdi zelo pomembno, da poudarim v svojem govoru še eno vprašanje, ki je že bilo izpostavljeno v poročilu, kateremu pa se je treba še dodatno posvetiti in sicer gre tukaj za fund brief za jamstvena pisma, kar zadeva standardne likvidnosti. Dejansko nov režim likvidnosti v Evropi, ki ga skušamo sedaj ponovno opredeliti, bi moral bolje priznavati njihovo gospodarsko, pravno in operativno specifičnost. Ta pisma, jamstvena pisma se uporabljajo za dolgoročne naložbe in za gospodarske naložbe v širšem smislu. Vendar pa trenutni predlog bazelskega odbora, tako kot je pripravljen, bi negativno in neproporcionalno vplival na evropsko gospodarstvo v primerjavi z drugimi velikimi gospodarskimi področji, kot so naprimer ZDA. Zato Seveda pozdravljam dejstvo, da je dogovor bazelskega odbora iz 26. junija priznal ta jamstvena pisma kot pomembno vrsto likvidnosti pri izračunavanju kritja. Um, kapitalskega tveganja. Vendar pa mislim, gospod komisar Brnje, da moramo še bolj prepoznati njihov pomen za to, da bomo na primeren način obravnavali upravičena eh, kapitalska sredstva. Zato mora ta inštrument, ki ni tvegan inštrument, se uporabljati v kontekstu, ki bo ugoden za njegovo uporabo in razvoj. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Podinata za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Današnja razprava o tem dogovoru, ki je bil dosežen v bazalskem odboru, je razprava o nečem, do česar je prišlo zaradi nedavne krize. Ta kriza je pokazala, da je zakonodaja za finančni sistem imela precej šipkih točk in da je treba sedaj pravila nekoliko bolj zategniti, še zlasti kar zadeva nadzor finančnih institucij in tako naprej. Bazelski odbor je dosegel dogovor, ki spoštuje nekaj poglavitnih načel in tudi nekaj bistvenih sprememb je bilo sprejetih za zagotovitev stabilnosti tega sistema. Sedaj pa kar zadeva njegovo konkretno uporabo v Evropi, je poročilo gospoda Karasa pokazalo s prstom na zelo pomembne točke in sicer na upoštevanje specifičnosti evropskega trga, na katerem 80 odstotkov kreditov je odvisnih od kreditnih institucij. Tudi vprašanje eh, demokratičnosti bazelskega postopka in eh, tukaj se omenja tudi vloga Evropskega parlamenta in na to še. položaj aktivnih sredstev, kapitalskih sredstev v Evropski uniji. Naj še enkrat ponovim, da ti novi ukrepi glede kapitalskih zahtev še vedno predstavljajo kar nekaj vrzeli in zato bo tu treba izvajati še nekoliko več nadzora, uvesti nek evropski nadzorni sistem, dokler se ne bo tukaj zadeva nekoliko bolj uravnotežila. Torej potrebujemo te preventivne ukrepe, ni pa to dovolj. Moramo iti še naprej in razmišljati še o naslednji fazi, o nadzornem okviru, ki bo deloval kasneje, v katerem bodo delovali neodvisni nadzorniki, ki bodo razmišljali tudi o alternativnih naložbenih možnostih. In zato mislim, da bomo morali določiti pravila za tista področja, na katerih nimamo dovolj preglednosti. Zelo pomembno je tudi, da pobliže spremljamo položaj prodaje brez kritja. Vse to je zapisano tudi v sklepih G20 in to je gotovo primeren forum, v katerem je treba govoriti tudi o kaznih za finančne institucije. Ne gre torej za penaliziranje bank, ampak gre za to, da se porazdeli breme med tiste, ki plačujejo zaradi posledic krize danes. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Klinc. Hvala lepa. Če bomo torej izboljšali kapital, bodo banke lahko bolje pokrivale svoje izgube. In eh, to je ta predlog bazelskega odbora. Vendar pa žal se ne ukvarjam sistemskimi napakami bank, vsaj ne v zadostni meri. Zato pozdravljam zahtevo od Marja Karasa, da bi zahteve po likvidnostnih standardih bili boljši, da bi to postala obvezujoča zahteva. To pomeni, da bi banke, ki so prepletene s finančnim svetovnim sistemom in ki bi jih morali dokoplačevalci reševati, bi morale izpolnjevati strože kriterije. Prav tako bi morali bolj razlikovati, kar se dolga tiče. Leče je empirično dokazano, da ta instrument ne bo vodil do stranskih učinkov, do izkrivljanja konkurenčnosti in premalo kreditov. Samo takrat bi morali razmišljati o tem. Zato mislim, da moramo to sedaj izpolnjevati na svetovni ravni. Ne smemo dopustiti, da ameriški organi vplivajo na predloge Bazla, potem pa jih končno ne izvajajo. G20 v Seulu naslednji mesec bo pokazal, če bomo lahko dosegli ta cilj in kdaj gospod nitras dve minuti. hvala lepa gospa predsedujoča najprej bi rad dejal da se zelo veselim da je evropski parlament na lastno pobudo obravnaval to temo torej pozdravljam to poročilo na lastno pobudo in rad bi čestital poročevalcu v zadnjih desetih letih smo imeli opravka z novimi inovativnimi finančnimi proizvodi, kot jih še prej nismo poznali. In ti finančni instrumenti odločajo o podobi našega trga. Potrebujemo dober nadzor, tako da bomo resnično vedeli, kaj se na trgih dogaja. Finančni instrumenti, ki jih imamo danes, so tako kompleksni, da je nadzor delno nemogoč. Nemogoče je imeti nadzor nad vsemi pri teh vseh finančnih instrumentih, pa je potrebno povedati tudi, da se trg venomer spreminja, da se globalizira in zaradi te globalizacije trgov smo prišli v razmere, ko nadzor ne sledi več razvoju, nimamo več pregleda. Zato tudi nimamo dovolj lokalnega nadzora. Tudi to otežuje pregled nad trgi. Naj povem predvsem naslednje. Nimamo skupnega geografskega pregleda, pa tudi ne pregleda nad dejavnostmi na trgu. Zato je po mojem mnenju ključni vidik, da uvedemo učinkovit nadzor. To je tisti element, ki je do sedaj manjkal. puzzle zadeva kapital in veselim se, da bomo imeli nova pravila, kar se likvidnosti tiče in tudi kar se proti cikličnih ukrepov tiče. Potrebujemo pa tudi kazalnike v finančnem sektorju, tako da bomo lahko zadeve bolje ovrednotili. Potrebujemo boljše analize, tako srednje kot dolgoročno. Likvidnostne težave so seveda zelo pomembne za reševanje bank. Hvala, gospod Tudvikson, izvolite. Er Hvala lepa, gospa predsedoča. Nova uredba o kapitalskih eh, zahtevah je na veliko načinov dobra. Napredujemo. Napredek pri Basel III je predpogoj za to, da bi povrnili varnost v sektor poročilo je uravnoteženo in dobro zasnovano. Imam pa tri elemente, na katere bi se rad osredotočil, kjer bi morda lahko bili bolj jasni. Prvič, seveda je pomembno ne preveč pritiskati na banke in ne imeti prekratkega obdobja za izvajanje. Prav tako pa je pomembno, da zadeve ne tečejo prepočasi. Cilj bi moral biti, da bi bančni sektor imel zadostno stabilnost, da bi se lahko spopadli z naslednjo potencijalno recesijo. Če si ogledamo 2017-2018 in rok, ki bi ga postavili takrat, bi bilo to prekratko, veliko bankam ne bi uspelo. Prav tako si moramo ogledati izvajanje. Mi ti moramo tesno sodelovanje z EDA in druge po svetu naš cilj mora biti, da bi celotni mednarodni bančni sektor stabilizirali, ne samo dele tega sektorja. Področja, kjer imamo šipkejši nadzor ali kjer je napredek pri izvajanju počasen, bi lahko zmotil celotno verigo in prinašal dodatna tveganja. Nadalje, redni testi, stresni testi za banke so prava pot, da bi zagotovili, da je sektor trden in stabilen. To je torej tisto, kar bi uredba o kapitalskih zahtevah morala prinesti. In merilo za to je, da bi resnično morali zagotoviti dobra pravila. Videli, videli smo, da so se zadeve hitro odvijale. V bančnem sektorju je resnično pomembno, da pozorno spremljamo razvoj. La parole est à M. Schmidt. Besedo ima gospod Šmit, minuto. Hvala lepa, gospa predsedoča, gospod komisar. Pravila Bazel skušajo pripraviti okvir za trajnostno rast in stabilnost. Kriza je pokazala, da morajo banke imeti boljši dostop do kapitala in ta pravila morajo zagotoviti, da bomo bankam dovolili, da tvegajo v določenem okviru. Prav tako moramo zagotoviti, da bo kazalnik finančnega zvoda zagotovil, da ne bomo kaznovali nizko tvegane dejavnosti. V severnejših državah smo videli, da smo učinkoviti, ker imamo veliko nizko tveganih dejavnosti. Vse, kar je bilo sprejeto v bazilskem odboru, bi lahko bilo dobro, vendar pa skupni učinek bi lahko vplival v vero v rast. Strinjam se z gospod Bowles, da bo komisija morala pripraviti ovrednotenje rasti v Evropi in bomo morali videti, kaj se bo zgodilo, če bodo vsa ta pravila stopila v veljavo. Pravila in uredbe niso vedno prava rešitev. Hvala, gospod Šmit. In za konec še gospod Kančan. Dve minuti. Grazie, presidente. Monsieur Kančan, prosim, vas, prosim. Oprostite, eh, uporabite prosim drugi mikrofon, zato ker zelo brinči. Sente, sente bene? Je zdaj v redu? Ja. Gospod predsedujoča, gospod komisar, tudi jaz se zahvaljujem kolegi Karasu za odlično upravljeno delo. Mislim, da smo nemočni, da smo nemočni, opazovali in prisostovali to hudo globalno finančno krizo v zadnjih dveh letih. Marsikdo pravi, da bi stvari bile lahko še slabše. Danes je Evropska unija v prvih vrstah in vi, gospod komisar, vodite pravo revolucijo, ki želi zagotoviti stabilnost in pravilna jamstva. Na zadnjem plenarnem zasedanju smo že poudarili pomen in moč Evropske unije pri zagotavljanju trdnosti in pri vprašanjih, ki zadevajo izvedene finančne instrumente, e, prodaje brez kritja, različne špekulativne transakcije in tako naprej, smo pač povedali, da pričakujemo končni predlog komisije. In zato, gospod komisar, pozor, da se ne bo zgodilo še enkrat, tako kot se je že kdaj zgodilo, da smo šli iz enega ekstrema v drug ekstrem in pripravili zakonodajo, ki je, ki, da ne bi tudi sedaj pripravili zakonodaje, ki bi morda lahko eh, morda še zaustavila razvoj. Zato moramo biti vse čas na preži. V tem trenutku potrebujemo stabilnost, to je res. Zelo in še bolj pa potrebujemo rast, rast in rast, kot je povedal v tej dvorani predsednik komisije Barozo. Z bazlom 3 se začenja nova pot, na kateri bomo vsi morali prevzeti svojo odgovornost. Ampak pozor, pri tem se moramo zauzemati za ohranjanje konkurenčnosti, za enakopravne možnosti in za boljše sodelovanje med investicijskimi bankami in med eh, hranilnicami in zadružnimi bankami na drugimi strani, torej bankami, ki so še bližje državljanom. Najlepša hvala, gospod Kančan. Sedaj pa imamo postopek HDI. Eh, gospod Kelly je prosil za besedo. Minuto imate na voljo. Mislim, da se vsi strinjamo, da moramo ukrepiti odpornost bančnega sektorja. Zahvaljujoč gospodu Karasu se zavedamo, da s predlogi Bazla nimamo enako rednih pogojev in če nimamo tega, ne moremo biti konkurenčni. To je velika nevarnost, tako bi si zabili veliko golov, avtogolov. Zato moramo izpostaviti, da sta ZDA in Evropa popolnoma drugačni. V ZDA je trg kapitalski, v Evropi pa bančni. In to vemo najbolje na Irskem, kjer banke ne morejo dati več kreditov MSP-jem. -em tako da propadajo dobra, mala in srednja velika podjetja, ki nimajo kreditov. In kot je bilo že izpostavljeno, gospod Ford je to izpostavila, se tako lahko vidimo, koliko sredstev je v bančnem sektorju, ki izplačuje velike, visoke bonuse in tako dalje. Torej nekaj je potrebno storiti, potrebno je se skupaj ravnotežiti, to je ključno. Opogumlja pa me odgovor komisarja. Dejal je, da bo skušal vse skupaj uravnotežiti in imeti vse na enakovredni podlagi in potem ne bo več avto golo, ampak bomo zabijali gole. Najlepša hvala, gospod komisar Barnier. Imate besedo. Hvala, gospa predsedujoča. In najlepša hvala vsakemu izmed vas, vsakemu, vsem za vse besede spodbudne in besede podpore, ki ste jih izrekli meni in moji ekipi. Eh, in tudi za opozorila, kot so jih podali gospod Šmit, gospod Klec, gospod Keli, ravno kar za, glede tega, da moramo biti pre, sedaj previdni in pravilno uravnotežiti stvari. Ja, na to bomo zelo pazili, celo na tri elemente bomo pazili, da bomo bolj primerno uravnotežili same bazelske ukrepe, ki jih nameravamo vključiti v zakonodajni mehanizem in seveda bomo skušali pri tem prehodnem obdobju čim pametneje pripraviti te prožnostne okvire. In drugič, bazelski ukrepi ter vsi ostali ukrepi ki jih pripravljamo v okviru agende G20, so usmerjeni k preprečitvi nadaljnih kriz in potem še tretje ravnotežje, ki ga skušamo doseči. Tukaj se moram navezati na to, kar ste povedali v zvezi z EDA. Res je, da evropski finančni sektor bistveno bolj financira gospodarstvo kot pa finančni sektor v ZDA. Ampak tudi ta čezatlantski prostor moramo uravnotežiti in kot je rekel gospod Lamberts, ne da bi pri tem čakali na ZDA. Ja, ne se vas vidim, gospod Lamberts, to ste rekli ali ne? to moramo storiti, ne da bi čakali na ZDA. Kmalo bom šel spet v ZDA in srečal bom Tima Geitnerja in ostale nadzornike. Gotovo ne, se ne bom z njimi srečal zato, da bi <laughs> tekli počasi. Ne, govorili bomo o bazlu 2, bazlu 2,5, bazlu 3 in 4. Ter govorili bomo tudi o drugi zelo občutljivi temi, pri kateri se bomo lahko razhajali med evropejci od američanov in sicer pri računovodskih standardnih. Torej, brez naivnosti se bomo pogovarjali z američani in zato lahko zagotovim gospodu Gozesu in ostalim kolegom, ki nas prosijo, da zagotovimo to uravnoteženost, da to nameravamo. Gospod Kančan je povedal nekaj zelo uh, pravilnega o finančne nestabilnosti, ki je gotovo največja sovražnica gospodarske stabilnosti. Torej, zato se moramo zauzemati. Sam vas pri tem spodbujam, da pripravite čim boljše mikroekonomske in makroekonomske študije eh, za to prehodno fazo in lahko vam eh, rečem, da se bo prav tukaj eh, pripravljala evropska zakonodaja tukaj in v svetu in nekje drugje, ne v Bazlu. Vi ste evropski zakonodajalci in zaradi tega bomo mi pripravili osnutek CRD4, to je zakonodajni predlog, ki ga morate tudi vi sprejeti in zato pričakujemo razpravo z vami in vaše predloge. Gospa Bowles, gotovo imate prav, da nas pozivate in pravite, da ne more smo tukaj sejiti nekega takšnega dnevnega biznisa. Ja, gotovo imamo tu in tam bančnike, ki preveč lahkotno govorijo, da se je kriza že končala. Mi pa ne moremo govoriti na isti način. Mi ne moremo izvajati reform samo na vides. Ne. E, največji dosežek, ki ga bomo dobili z bazlom in za CRD4 eh, je to, kar sem že prej povedal, to, da bomo lažje upravljali s tveganji in s krizami in mislim, da bomo tudi pri hedge skladih dosegli že neko stališče, jasno, trdno stališče v naslednjih dneh in tudi glede testerjev eh, moramo tukaj zagotoviti neko redno delovanje, kot pravi gospa Luling. In kar pa zadeva porazdelitev dividend, je jasno, da ne moremo tega zagotoviti pri bankah, ki ne izpolnjujejo minimalnih kapitalskih zahtev. In zato smo predvideli ta Capital Reservation Buffer, ki preprečuje, da bi Eh, banke, ki ne izpolnjujejo minimalnih kapitalskih zahtev, lahko izplačevali dividende. Tako, to so nekateri izmed element našega zakonodajnega predloga, s katerim seveda skušamo uh, tudi zaščititi naše davkoplačevalce, čemor ste tudi vi pozvali v vaših prispevkih. Mi se dejansko zauzemamo za inštrument, ki bo pripomogel upravljati uh, s krizami in ravnati v. v obdobju krize in ki bo zagotovil, da ne bodo davkoplačevalci plačevali napak bank. Seveda, gospa Luling, tale jamstvena pisma, ki ste jih omenili, to je gotovo zelo dober rezultat in zato tudi mi podpiramo diverzifikacijo likvidnostnih sredstev. Gospod Klinc je omenil too big to fail v zvezi z našim primerom in to je tudi bilo izrečeno v ZDA. Povedano je že bilo, da ne moremo podvojiti bančnega sistema, da ne moremo uporabiti ameriškega sistema in ameriških struktur v evropskem področju, ampak vsekakor se tako v G20 kot v v balzarskem odboru in drugih odborih zauzemamo za to, da bomo to zagotovili. In kar zadeva zapletene finančne inštrumente, potrebujemo na tem področju okrepljen nadzor, zato bo evropski nadzor tukaj bistvenega pomena. Predvsem bomo skušali, eh, predvsem se zauzemamo za prepoved nekaterih toksičnih proizvodov in zato bomo tudi okrepili vlogo naših nadzornikov in kar pa zadeva um, klirinške agencije, tudi te predstavljajo element te nove zakonodaje. Tukaj se zauzemamo za diversifikacijo uh, trga teh, na katerem delujejo te agencije in zakonodajo, ki ureja njihove delovanje, nameravamo še dodatno okrepiti. Gospod Šmit je tudi omenil kumulativni učinek in tudi njemu odgovarjam, da bomo pač zelo pazljivo skušali zagotoviti uravnoteženost na vseh treh ravneh, ki sem jih že prej omenil. Še poročevalec za zaključno besedo. Hvala lepa vsem za to razpravo. Zelo kompetentno smo govorili o tem in mislim, da smo podali zelo odločno pobudo. Gospod komisar, pri vseh udeležencih, tudi pri vas, bi se rad zahvalil. Procesa ne postavljamo pod vprašaj, ni zaključen. In eh, storili smo točno to, kar smo želeli. Položili smo prst v rano. Torej, točno to želimo storiti, da bi izboljšali stabilnost finančnega sektorja in da bi tudi pokazali na razlike med Evropo in ZDA. Nekaj moramo jasno povedati. Zakonodajni postopek se še ni začel, vendar pa bazelski postopek prejudicira in omejuje politični prostor za nas. Sicer seveda ne bi pripravili tega poročila na lastno pobudo in ne bi imeli te razprave. Zato moramo vplivati na G20 postopek na bazelski postopek in na nove ustanove, ki se vzpostavljajo. Demokratizirati jih moramo, spraviti pod parlamentarni nadzor in biti moramo vključeni v postopek in ne šele na koncu potem podati kakšno mnenje. Gospe in gospodje, potrebujemo povezavo med bazlom 3 in finančno stabilnostjo. Potrebujemo globalen dogovor. Tukaj potrebujemo predvsem napredek v ZDA. Potrebujemo boljšo predelitev likvidnosti. Potem pa imamo še eno težavo. Zaradi razmer v ZDA vidimo, da imajo težave pri uveljavljanju pravil na področju likvidnosti in sedaj poskušajo poleg bonitetnih agencij določiti še dodatne kriterije mi se moramo odločiti za zunanje bonitetne agencije ali pa imeti neodvisne kriterije. Seveda pa ne oboje za Evropo, pa samo enega od teh kriterijev za ZDA. Biti moramo previdni, budni. In za zaključek vas prosim, gospod komisar, da poskrbimo za to, da kar bo pripravila komisija, kar se študij tiče, da bodo tudi nacionalni finančni in gospodarski ministri to dobili na mizo, da bodo vedeli, kaj se dogaja in da bodo vedeli, kakšne so posledice in ozroki za države članice. Da bo to našlo pot tudi v nacionalne parlamente. Tukaj moramo začeti z ofenzivo, jih vključiti v ta proces komunikacije. Hvala lepa. Redu, najlepša hvala, gospod Karas razprava je končana. Jutri bomo glasovali o tem poročilu in sedaj gremo k naslednji točki. In sedaj.